So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Ladies and Kolegi, gospodine in gospodje, prosim, da zasedete svoja mesta, malce že zamujamo. Najprej bi sem rada za to opravičila. Začeli bomo današnjo sejo. Nadaljevala bom v nemščini. Če nimate nič proti, lahko spremem dnevni red.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 preložimo glasovanje o obeh podpredsednikih. To pa zaradi tega, ker nimamo nobene gotovosti, da bomo potrdili obe kandidatki. To obžalujemo. Zato potrebujemo malce več časa. Obe kandidatki spoštujemo in rade bi jih podprli. Zato bi rada zaprosila, da glasovanje preložimo na kasneje in to je septembra. Obžalujemo res to. Najlepša hvala. Tudi sama obžalujem, vendar pa se ne strinjamo s tem, da danes preložimo glasovanje, ne vem, kaj se bo zgodilo septembra, zato prosim, da danes izpeljemo glasovanje tako, kot je bilo predvideno. Gospa Šojdrova. Pokud ne bude souhlas pro ... Najlepša hvala. Če se ne strinjate s tem, da bi glasovali o teh kandidatkah kdaj kasneje, predlagam, da glasujemo, da, da glasujemo o eni kandidatki, če je možno, če pa vseeno lahko pa prosim, da preložimo obe glasovanje. Torej imamo dva, predlaga, dva predloga, torej da preložimo glasovanje obeh podpredsednicah na september. Potem pa imamo še en predlog in to je, da preložimo samo glasovanje o četrti podpredsednici. Če se strinjate, potem bomo tako tudi storili. če nimamo vseh polnopravnih članov, prosim, da se eh, prijavijo vsi nadomestni člani. Sevrakis nadomešča gospoda Winklerja, potem imamo Ivana Garcia Blanco. Za skupino Renew imamo gospe, gospo Karen Melchior, ki nadomešča Julius Pultin. Eh, Za EKR imamo gospoda Gudka, ki namešča na gospo Gudko, ki namešča gospoda Kankoja. Katrin Grize je Dominik Bilde in za Claire Fox Klara Džema. Ima bi še kdo rad koga nadomestil, ker jih danes kar precej manjka. Zvolite. to press, to press the button. Pritisnite gumb, če želite prižgati mikrofon. Jogolisa nadomeščam. Hvala. Gibt es weitere Vertretungen? Je še kakšen nadomestni član tukaj? Ne. Imate vsi glasovalne kartice? Ne.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 glasovali bomo tako ali tako eh, z dvigom rok oziroma z aklamacijo in ne tajno. Vseeno pa imamo še nekaj časa, da si priskrbite kartice. Torej imamo predlog, da preložimo obe glasovanji, da bomo imeli dovolj časa razprave, kdo je za. Kdo je za to, da preložimo obe glasovanji? Izvolite. Oui, euh, pour ma... Tudi sama menim, da zaplačujemo eh, s tem glasovanjem že kar precej, zato je moja skupina proti temu, da bi preložili glasovanje. In zato bi bili mi proti. Mogoče skupina ILS lahko predlaga drugega kandidata, zato potrebujemo več časa, imamo noter interni sistem, um, celotni postopek in zato moramo opraviti določeno prestrukturiranje, zato tako hitro to ne gre. Potekajo tudi drugi pogovori in zato prosim, da se držimo dehontovega sistema in da poskrbimo za minimalno podporo našega kandidata. Seveda vas razumem, da vas to skrbi. Tudi sama nisem najbolj zadovoljna s tem, da moramo preložiti glasovanje. Zakaj to zahtevamo? Zato, ker smo prepričani, da naša kandidatka Andreja Vučkot je poslanka, da, ki je zelo, zelo aktivna in delovna in zato ne obstaja nobenega razloga, da bi jo izključili in ne podprli. Zelo dolgo jo še poznam, pet let, že vem, kako dela in zato smo zelo nezadovoljni s tem, da je do tega prišlo. Bomo glasovali v redu. Seveda se bomo pogajali, to je jasno. Problem je, da nimamo nobene razprave na dnevnem redu in zato prosim, da pridemo kar na glasovanje in da tukaj sedaj ne razpravljamo o vsebinskih vprašanjih. Zato mislim, da ni več eh, kaj razpravljati. Bomo kar začeli z eh, glasovanjem. Kdo je za to, da preložimo obe glasovanji na september? Wer ist dagegen? Kdo je proti? štirinajst štirinajst s tem je predlog zavrnjen Sedaj gremo na drugi predlog, torej da preložimo glasovanje samo za četrto podpredsednico. Aha, bomo preverili, vendar pa nimamo vsi kartice, tako. Glede na to, da ni, da to glasovanje ni tajno. Tukaj imamo kartice, ne vem mogoče jim je kje padla ali pa je ostala v torbici. Vendar pa lahko se da vseeno izvedemo preverjene glasovanje. Kdo je za to, da preležimo glasovanje? Dann kommen die zwei halt dazu. kolo. It's not working or? SD has one too much. Skupina SD je dala en glas preveč. Es wäre gut, wenn noch mal gecheckt dobro bi bilo, da politične skupine preverijo, da imajo toliko glasov, kot imajo članov pri odboru. Ah. So, ich schließe hiermit die proti, 15, 15 za, 15 proti, predlog je zavrnjen. Sedaj glasujemo o tem, če preložimo samo eno glasovanje in to je glasovanje o četrtem podpredsedniku na september. Kdo je za to, da preložimo to glasovanje na september? To lahko pravim s dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, večina je za Torej, danes bomo glasovali samo o tretjem podpredsedniku, o četrtem pa septembra. Sedaj gremo na sporočila predsedojoče. Danes imamo na voljo tolmačenje v francoščini, nemščini, italijanščini, angliščini, grščini, španščini, češčini, mačarščini, letonščini, polščini, slovenščini, bulgarščini, slovaščini in hrvaščini torej imamo tolmačenje za vse poslance, ki so danes prisotni. Najlepša hvala. Naj vas spomnim na to, da je današnja seja tudi prenašena v živo po spletu. Sklepi koordinatorjev 15. julija 2019 so bili razposlani po elektronski pošti 16. julija vsem članom odbora. S tem so potrjeni, kajti vse pripombe in vsi ugovori so bili morali, morani oddati do 18. julija. Sedaj gremo na glasovanje o tretjem podpredsedniku. Sporočili so mi, da bodo glasovali naslednji Julio Winkler. Ivan Garcia de Blanco, Cabra Melchior, Gospa Kanko, Gospa Bilde, Piara Džema in Gospa Petit. Torej, to so bili nadomestni člani, ki nadomeščajo polnopravne člane. So to vsi v redu? Torej, preverili bomo sklepčnost. Sklepčni smo z osmimi poslanci, vidim, da nas je več kot osem. Naj vas spomnim tudi na to, da je treba sporočiti pred glasovanjem vsako zamenjavo ali spremembo, ko gre za glasovanje z neodvisnimi člani. Gospa, kamer skupine SD predlagam kot kandidatko Julie Ward za mesto tretje podpredsednice. Bi še kdo rad predlagal kakšnega kandidata? Ne. Torej imamo samo eno kandidatko, gospo Julie Ward, ki je polnopravna članica odbora Kult. Imenovana je strani politične skupine, oddala je svoje izjave o finančnih interesih in potrdila kodeks ustreznega ravnanja. Sedaj sprašujem kandidatko, če se strinja s tem, da je imenovana. Uh, yes, can... Da se strinjam. To mi je tudi v veliko čast in zadovoljstvo. Zato bi se rada zahvalila tudi vsem tistim, ki ste mi izrazili zaupanje še posebej tiste, ki jih poznam že iz prejšnjega sklica parlamenta, ker dobro poznajo moje delo in tudi mene. Torej, sedaj bi rada vprašala, če kdo zahteva tajno glasovanje, gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Rada bi zaprosila za tajno glasovanje po, torej elektronsko. Dobili smo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 Torej, glasovali bomo tajno, če za to zaprosi vsaj petina poslancev. Vsak ima na voljo samo en glas, LS ima 8, ST 6, Renew Europe 4, Zeleni 3 glasove, ID 3, EKR 3, QE 2 glasova in nepovezano poslanci 2 glasova. Izvoliti moramo kandidata z absolutno večino danih glasov. S tem, da preverimo, koliko je glasov za in koliko proti. Sedaj bomo glasovali o kandidatki za tretjo podpredsedniško mesto. Glasujemo torej tajno, elektronsko. Knöpfe. Sie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 tombolo in napravo za glasovanje. Kartico morate najprej vstaviti v glasovalno napravo. Potem se vam prikaže ime. Če ne vidite svojega imena, kartica ni pravilno vstavljena. Lahko prosim preverite, če ste vsi pravilno vstavili svoje kartice. Na desni strani imate tri gumbe, na levi strani je zelen gumb, to pomeni za, potem imate bel gumb v sredini, to pomeni, da se vzdržujete, na desni strani pa rdeč gumb, ki pomeni, da ste proti. Pa bomo sedaj upravili testno glasovanje. Torej, prosim, da potrdite Placida Dominga za mesto predsedujočega tega odbora. Glasujemo. Ste vsi glasovali? so se vzdržali, 25 podali so glas, 18 jih je bilo za, 5 proti, Placido Domingo je torej postal podpredsednik, ker pa njega ni, bomo sedaj glasovali za Julie Ward. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. površino. 24 glasov je bilo za ali proti, 18 je bilo za, 5 se je zdržalo in 6 je bilo proti. S tem smo izvolili Julie Ward. Tudi sprejmete izid. Julie, nem studivali. Sprejmete izid, Julie glede na to, da sprejema čestitke, predpostavljam, da sprejema. Ste zato, da ste bili izvoljeni? Rado, kar mi čestitajo, se upravičujem, seveda sprejemam čestitke, prosim vas, da se nam pridružite. Now we come Sedaj gremo na naslednjo točko. In to je izvolitev četrtega podpredsednika, to smo ravno kar preložili na september, zato bomo šli kar na glasovanje. Glasujemo o treh mandatih za medinstitucionalno pogajanje Erasmus, programu za izobraževanje, spostavitev programa Stvarjalna Evropa in spostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Evropsko stališče mora izraziti svoje stališče v prvi obravnavi. Finsko predsedstvo je izrazilo, da je pripravljeno na čim prejšnji začetek pogajanj. Zato je v našem interesu, da ne zavlačujemo več s tem postopkom, ampak da sprejmemo mandat za začetek pogajanj. Pomembno je torej, da leta 2021 dobimo ta program, ker je to že zelo k malu. Prosim, da mandat podprete, da lahko čim prej začnemo z medinstitucionalnimi pogajanji s svetom, zato da lahko začnemo s temi programi um, leta 2021, da začnemo z izvajanjem, s kulturnimi in izobraževalnimi programi, ki koristijo našim mladim. Rada bi vas opozorila še na naslednje v poslovniku pravilo številka dvainsedemdeset pravi, da mora stališče Evropskega parlamenta biti sprejeto kot mandat, ki služi za podlago za pogajanje. Seveda pa lahko z večino poslancev Evropski parlament tudi odloči, da prekine pogajanje. Torej potrebujemo šestnajst glasov za, za vsak mandat, zato sedaj predlagam, da začnemo kar z glasovanjem. Mogoče želi kdo pred tem besedo? Ne. Potem lahko začnemo kar z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o programu Erasmus+. Glasovanje poteka elektronsko, poimensko. Izvolite. Glasovanje odprto. Hat jeder abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. 27 glasov za, eden je bil proti, eden se je vzdržal. Tako bomo lahko začeli s uh, pogajanji, takoj ko bo svet za to pripravljen. Sedaj gremo na naslednjo glasovanje s poslitev programa Stvarjalna Evropa. Tudi tukaj glasujemo o sklepu začetku medinstitucionalnih pogajanj. Tudi tu glasujemo po imensko in elektronsko. Zvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 27 glasov za, eden se je vzdržal, eden je bil proti. S tem smo potrdili mandat za začetek medicinalnih pogajanj. Potem gremo na naslednjo točko, vzpostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Tudi tukaj glasujemo o sklepu o začetku medicinalnih pogajanj. Glasujemo ravno tako elektronsko in poimensko. Izvolite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 glasov za, dva sta se vzdržala, trije so bili proti. Tudi tukaj smo z veliko večino podprli sklep o začetku medinstitucionalnih pogajanj. Sedaj gremo na osmo točko dnevnega reda, splošni proračun za proračunsko leto 2020. Sedaj bomo slišali mnenje in predstavitev pristopa poročevalke. na mnenje. Kot veste, je komisija pripravila, ima predstavila splošni proračun za proračunsko leto 2020. Vsem članom smo poslali vse dokumente v zvezi s tistimi poglavji proračuna, ki so zadevni za naše delo. imamo tudi rok za uložitev dopolnil. O tem bomo glasovali 5. septembra. Lahko prosim predstavite, gospa Kamervert, katere predloge za dopolnila smo sprejeli. Rok za uložitev teh dopolnil je se konča 25. julija. Tako odločili so se koordinatorji, da je treba ta dopolnila zaradi časovnega pritiska poslati v angleščini. To zaradi tega, ker se moramo držati določenih rokov in to zaradi tega, da lahko tudi novo izvoljeni člani pripravijo takšna dopolnila. Če bi bil proračun sprejet pred eh, volitvami, potem eh, bi te možnosti ne bi imeli. Zato prosim, da dopustite takšen postopek. Petra, izvolite, najlepša hvala. Draga gospa predsedujoča, draga Zabine, kolegice in kolegi, proračunski postopek eh, let za leto 2020 je bil predstavljen že aprila. Tudi naš odbor je pripravil mnenje o tem in v tem smo predstavili tudi naše prednostne naloge za proračun za leto 2020. Prejšnji teden so koordinatorji izvolili poročevalko za proračun leta 2020. Najlepša hvala za izvolitev, zato bi rada predstavila najprej to, ta proračun in potem tudi obravnavala vaše predloge za dopolnila, da pripravimo politično besedilo. Naše proračunske dopolnitve se morajo osredotočiti predvsem na prednostne naloge, tako kot smo jih povdarili na odboru za proračun, kar pomeni še posebej ustrezna sredstva za naše programe Erasmus, ustvarjalna Evropa in evropske solidarnostne enote, ker gre predvsem za programe, ki koristijo našim državljankom in državljanom. dobili smo tudi predlog sveta in o tem proračunu. Zato predlagam, da za leto 2020, tako kot predlaga komisija, predlagamo, da gremo onkraj tega, kar je predlagala komisija v nasprotju s tem, kar je predlagal svet. Kaj ti svet želi okrniti sredstva? za te programe, razen za program Erasmus, plus, samo tega ne želi spremeniti. In zato moramo povdariti, kako zelo pomembni so te programi, ustvarjalna Evropa, Erasmus, plus in solidarnostne enote. Ti programi so zelo koristni za socialno integracijo in celovitost Evropske unije, tako komisija in svet. Te nista izpustila nobene priložnosti, da povdarjata, kako pomembni so te programi, vendar pa se te besede ne odražajo v proračunu, v svetu. Svet predlaga torej krčenje sredstev, to se mi ne zdi dopustno, ne potrebujemo manj sredstev, temveč več za te programe za ustvarjalno Evropo in tudi solidarnostne enote. Ti programi so sistematično in kronično premalo financirali. Torej, nismo izkoristili vseh sredstev v prejšnjem obdobju, ne zato, ker bi programi bili tako slabi, na projekti tako slabi v programu Stvarjeno Evropa, zaradi ker sredstev ni bilo tako pri programih Razmos Plus. Kot pri drugih programih predlagamo, da povečamo sredstva za 10 odstotkov. S tem bi se strinjal tudi odbor za proračun in ta predlog bi tudi ta odprl, odbor podprl. Torej, to je pomemben znak, ki ga moramo poslati svetu, da so ti programi pomembni in da se potem lotimo trialoga z mandatom, ki smo ga sedaj ravno ravno kar potrdili. Torej, prosim, da pošljete dopolnila samo za tiste programe, ki so bili ocenjeni za A ali B strani komisije. To pomeni, da so neposredno oblikovani strani komisije A in B, da jih eh, lahko komisija nekako preoblikuje pri programih C D nimamo nobene možnosti. Zato prosim, da se odločimo predvsem na A in B. Seveda pa lahko pošljete predloge tudi za druge pilotne projekte. Prosim, da pregledate dopolnila, ki so bila označena z B, da to upoštevamo tudi pri oblikovanju proračuna. Rada bi povedala, da ne moremo podpreti nobenih pilotnih projektov, ki bi jih komisija ocenila s CD, vendar pa se bomo o tem odločali kasneje. Do konca julija moramo poslati te pilotne projekte komisiji, zato da jih lahko obravnava. Torej imamo možnost za dopolnila do 25. julija, potem upam, da bomo k malu dobili ocene in se potem odločili, če jih bomo obdržali ali ne. Vendar pa jih moramo na nek način vključiti v računski postopek, to pač letos ni možno storiti drugače. Seveda se veselim že vaših dodatnih predlogov in idej, upam pa, da boste potrdili moje predloge. Najlepša hvala za pozornost. Veselim se že vaših komentarjev. Najlepša hvala. Jen dan, Petra Kamerevert. Jen ja, lepša hvala, Petra Kamerevert. Najprej bi dala besedo poročevalcem v senci. Ampak Glede na to, da Kristjana Ilerja, ki je edini poročevalec v senci, ki je bil doslej imenovan, eh, danes odsoten, druge skupine pa še niso imenovale poročevalcev v senci, prosim, da to skupine čim prej storijo, kajti eh, do začetka septembra bi že morali imeti posvete, kako nadaljevati z tem dosjejem, iskati bi morali kompromise. Eh, in eh, poleg tega imamo že julija rok za uložitev predlogov sprememb. Eh, prosim pa za prispevke različnih političnih skupin. Gospa Faring, mi smo že imenovali poročevalca v senci oziroma poročevalko, to sem jaz. Hvala lepa. Želite kar takoj besedo? Ne, eh, bom se pogovorila z gospod Kamerevert še ta teden. Dobro, želi še kdo besedo glede proračuna? Gospa Bilde. Hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa, gospa poročevalka. Tudi eh, To leto vidim, eh, da je prišlo do razpršitve sredstev, kljub temu, da smo v negotovem obdobju zaradi brekseta nisem eh, zato, da eh, nadaljujemo z programom, eh, ki predvideva 13 milijonov evrov posojil za mlajše od 18 let. Poleg tega sem tudi proti programu za solidarnostne enote Evropske unije. Glede na to, da zanimanje za ta program ni ravno veliko poleg tega sredstva za izvršne agencije ostajajo tako rekoč nespremenjena. Upam, da tudi ne bo prišlo eh, do eh, dodelitve sredstev v države izven Evropske unije, kot se je pogosto dogajalo v preteklosti. Hvala lepa. Hvala lepa. mi bomo kvalo sprejeli odločitev v zvezi z poročevalcem v eh, senci. To je moja prva pripomba, poleg tega pa mislim, da potrebujem boljši proračun za kulturo in izobraževanje. Nespremljivo je, kar se dogaja. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Gospodin Olfi. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, kolegi. Mislim, da so bile te besede eh, kolegice še kako resnične. Videli smo, kaj se je dogajalo v preteklih petih eh, letih. Na voljo nismo imeli sredstev, ki bi bila namenjena eh, konkretnim ciljem, kultura pomeni tudi, da državljane seznanimo z njihovimi pravicami in zaradi tega je potrebno poskrbeti za to, da bodo vsi programi eh, za področja kulture, kot recimo program Kreativna Evropa, ki je zelo pomemben, da bodo vsi ti programi imeli zadostno podporo Evropske komisije, predvsem pa večjo podporo, kar pa zadeva pilotne projekte, Na žalost vemo, da tisti projekti, ki imajo oceno eh, C in D, pogosto niso upoštevani. In žal mi je, da je temu tako, kajti med pilotnimi projekti bi lahko našli tudi zanimive pobude za združenja in pa državljane. v eh, gibanju eh, pet zvezdic eh, ponovno predlagamo isti pilotni projekt, ki se je že v preteklosti dobro obnesel in ki je namenjen opismenjevanju. Na ta način se želimo boriti eh, proti revščini eh, in eh, ljudi je potrebno naučiti, kako uporabljati tudi tehnološka sredstva, torej je pomembno digitalno opismenevanje. Hvala lepa, gospa Dinolfi, gospa Šojdrova. Najlepša hvala. Na kratko bi rada omenila, da smo naleteli na določene kritike, eh, recimo pri programu Kreativna Evropa. Samo 20 odstotkov eh, programov eh, oziroma projektov se upošteva, recimo, ko gre za mobilnost študentov ali pa ko gre za medijske storitve študentov torej sredstva namenjamo za zelo koristne projekte. Mogoče bi lahko vključili tudi kakšen drug eh, program, ki je trenutno v prehodnem obdobju. Tak program, če je zanimiv, si zasluži nadaljno podporo. Gospod Franc. <clears throat> mir ist es wichtig, auch mal auf die Vergangenheit. Pomembno je tudi pogledati v preteklost. Kaj je bilo z učinkovitostjo in pa trajnostjo projektov, ki smo jih izvajali v preteklosti? Iz uh, mojih izkušenj velik del državljank in državljanov v Evropi ne more sodelovati pri, projektov, eh, pri velikem številu projektov in ne more pridobiti sredstev zaradi tega, ker eh, je birokracija preveč zapletena. Dobri projekti kažejo, da je potrebno obrati raje pristop od spodaj na vzgor in ne od eh, zgoraj na vzdolj, kajti le ti projekti dejansko trajnostno delujejo. Zelo negativno je bilo poročilo eh, glede eh, projekta za Rome in to ni bilo nič presenetljivega kaj ti eh, tisti. Ti, ki so bili pravzaprav, tisti, katerim je pravzaprav dan program namenjen, niso bili enakovredno vključeni v projekt. Torej, če želimo zares spremeniti položaj zapostavljenih skupin, potem moramo najprej odpraviti ovire. Vključiti moramo tiste, ki so dejansko predmet eh, projektov in na ta način bomo lahko imeli veliko večji uspeh v prihodnosti. To kažejo dobri projekti, ki smo jih izvajali v preteklosti. Kar pa zadeva pilotne projekte, še enkrat sem si dobro prebral seznam teh projektov in tisti, ki odločajo o pilotnih projektih, pravzaprav spah ne vejo, kaj se dogaja na terenu. In zaradi tega so pogosto sprejete tudi napačne odločitve. Zato vas, drage kolegice in kolegi, prosim, da si to še enkrat ogledamo in da razmislimo tudi o tem, kako ljudi seznaniti z to temo in kako poskrbeti za tiste, da bodo tisti, ki o tem odločajo, tudi ustrezno strokovno podkovani. Gospod Winkler, hvala lepa, dragi kolegi in gospa predsedojoča, naj vam povem, da me zelo veseli, da bom nadomestni član tega odbora in upam, da bo pogajalska ekipa dobro izvedla naš mandat in da bomo v novem proračunskem okviru zares imeli dovolj sredstev za program Erasmus, pa tudi nasplošno za kulturo. Poleg tega bi izrazil tudi svoje upanje, da eh, bodo programi dobro financirani. Najti pa je potrebno tudi sinergije med že obstoječimi programi. Zelo sem navdušen nad programom eh, Odkrimo Evropsko agencijo, eh, Evropsko unijo. To ni nek turistični program, ampak je to zelo pomemben signal, da je Evropski uniji mar za mlade, da Evropska unija ve, kdaj eh, mladi dopolnijo 18 let. In če bomo v tem pomembnem trenutku za mlade te seznanili za idejo Evropske unije, ki je velik uspeh, potem eh, bi morda lahko našli tudi sinergije z programom Erasmus. Naša naloga je, da več sredstev namenimo za mladino na splošno in pa za programe za mlade. Kaj ti vse ostalo? Kar je povezano s komunikacijo, z napačnimi novicami in tako naprej. Vse to eh, so izzivi, ki so nekaj novega, s katerimi se v preteklosti nismo srečevali in eh, zaradi tega potrebujemo mlade pri soočanju s temi izzivi. Ähm, Hvala lepa, gospod Winkler. Sedaj bom pa kar takoj dala besedo komisiji. Nišče več se ni javil k besedi. Naj sama dodam še sledeče. pri enem pilotnem projektu, ki je bil sicer označen s CEA, takoj vam bom dala besedo. Torej, imeli smo en pilotni projekt, ki je bil označen z oznako C. In uh, ta projekt je predlaga direkcija za proračun uh, in pravzaprav to ni bilo prav eh, in zato mislim, da se je potrebno podrobno ogledati projekte, tako da bodo ti tudi pravilno razvrščeni. Določeni projekti imajo znak C, čeprav menimo, da bi bili vredni financiranja v prihodnem obdobju. Torej, to je potrebno upoštevati. Gospod Rojz Devesa se je še javil k besedi, potem pa bom dala besedo komisiji. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad omenil pilotne projekte. Na splošno bi rad najprej dejal, da je pristop poročevalke moje skupine, gospe Kammerwirth, ustrezen ti pilotni projekti so zelo pomembni znotraj programa, ki so zelo popularni in tudi koristni za naše državljanke in državljane. Zato je nedopustno, da svet tukaj predlaga krčenje sredstev. Morali bi storiti ravno nasprotno, tem programom nameniti dosti več sredstev. Mogoče bi morali preveriti pogodbe Evropske unije, kajti v teh pogodbah naš, eh, ne, nobene pristojnosti odločanja v našem odboru glede tega. Vendar pa moramo, čeprav ne odločamo o teh programih, zagotoviti vsaj ustrezno in primerno financiranje. moram zagotoviti financiranje z javnimi sredstvi, istočasno pa se moramo lotiti obravnave možne reforme naših pogodb. Vseeno pa moramo storiti čim več za naše državljanke in državljane z izobraževalnega in kulturnega vidika. Imamo pa pilotni projekt ki ga je komisija že tretjič in četrtič ocenila s C, gre za naš predlog, s katerim bi podprli izvajanje programa, s katerim bi identificirali v vsaki občini Evropske unije določenega svetnika ali uradnika, ki bi razvijal dejavnosti v zvezi z vrževanjem, osveščanjem in razprav o Evropski uniji. S tem bi Evropsko unijo najbolj približali državljanom in to na lokalni ravni. Evropska unija vedno znova podare, kako pomembno je to in zato ne razumemo, zakaj um, komisija vedno znova oceni ta pilotni projekt C, čež da obstaja že veliko podobnih projektov. Uh, Julie Ward, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Želela sem spregovoriti zato, da bi spregovorila o prednostih financiranja tretjih držav iz proračuna za kulturo ko boste zbrali izkušnje v eh, delegacijah z eh, drugimi državami, ne smete pozabiti, da ste tudi člani odbora za kulturo. In predstavnike teh držav eh, morate vprašati, kakšne programe za kulturo imajo v teh državah. Videli boste, ali obstajajo partnerski programi z temi državami. Govorim iz lasnih izkušenj, kajti bila sem članica delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom v zadnjem sklicu in vem, kako pomembna so sredstva za kulturo, za države, ki so v obdobju po konfliktu. Evropska unija je v prvi vrsti mirovni projekt in zaradi tega so ti eh, projekti eh, še kako pomembni. Torej, jaz zagovarjam naša sredstva za programe v tretjih državah. Hvala lepa, Julie Ward. Sedaj bom še enkrat pogledala po dvorani, da vidim, če še kdo želi besedo. Sicer bom dala besedo komisiji. Kdo bo danes spregovoril v imenu komisije? Izvolite.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 Dobro, najlepša hvala in se upravičujem za to težavo. Ta mikrofon sedaj deluje. Najprej bi rad, bi rad čestitev novi predsednici in pa novim podpredsednikom, tudi celotnemu odboru za kulturo. Za imenovanje v tem novem sklicu želimo vam veliko uspeha pri vašem delu. Rad bi se zahvalil tudi predhodni predsednici, gospe Kamere Vert in njeni ekipi. Hvala lepa za podporo našim programom. Ta podpora je bila ključnega pomena za izvajanje naše politike. Sedaj pa k proračunu za leto 2020 prepričani moramo biti, da bo vsak uložen evro zagotovil dodano vrednost za evropske državljane, kot ste dejali, kajti to je ena izmed ključnih eh, prioritet za Evropsko komisijo, še posebej pa za generalno direkcijo, ki jo danes tukaj zastopam. Gre pa tudi eh, za obravnavo proračunskega okvira za obdobje 2020 do 2027. Pripričan sem, da lahko računamo na močno podporo tega odbora pri oblikovanju naših eh, politik. Kot veste, je proračun za leto 2020 sedmi in zadnji proračun eh, v okviru večletnega proračunskega okvira, ki se je pričel leta 2014. Osredotočili se bomo na prioritetna področja, na konkurenco, na mlade in na kreativno industrijo. Proračun eh, za Erasmus in za kreativno eh, Evropo se je pričel izvajati zelo počasno počasi eh, oziroma se je začel izplačevati zelo počasi od leta 2014. Zaradi tega bo to leto ključno leto, kajti financirali bomo lahko veliko večje število programov. Preden se zaključi to obdobje večletnega finančnega okvira. Zelo pomemben pa je tudi dialog v zvezi z eh, financiranjem v prihodnem eh, finančnem obdobju. Ne želimo prekinitve programov, eh, ki so se pričeli izvajati v okviru tega večletnega finančnega okvira. Mislim, da vse, kar je bilo danes tukaj povedano, da je vse to zelo pomembno in da moramo nadaljevati z sodelovanjem, ki je bilo izj vedno izjemno dobro med tem odborom in pa pristojnimi službami komisije. V letu 2020 eh, bo eh, program Erasmus predvsem okrepil sredstva za mobilnost in pa strateška partnerstva. Gre za povečanje za šestinpetdeset milijonov evrov. V prihodnem obdobju pa bodo sredstva za prevzem obveznosti znašala 1,63 milijarde. Govorim še zmeraj o področju mobilnosti. Program bo nadaljeval tudi z izvajanjem reform na univerzitetnem področju v Evropske unije, v Evropske unije, poleg tega pa želimo vzpostaviti tudi sredstva za poklicno izobraževanje. Sedaj pa kreativni Evropi. Kot veste, se bomo morali boriti za to, da da bi ohranili sredstva za ta program. E, tukaj gre predvsem e, za odločitev sveta, namreč v preteklosti nismo bili najbolj uspešni pri izvajanju tega programa in predvsem moramo ukrepiti sredstva, e, kajti pri tem so se pojavljale največje težave v preteklosti. Šlo bo za nove programe sodelovanja z več kot 1200 organizacijami v različnih državah članicah. Večina teh organizacij je eh, majhnih organizacij. Toliko torej o proračunu za leto 2020 in o prioritetah eh, v programu Erasmus, eh, plus Kreativna Evropa in tako naprej. Lepša hvala. Naj še enkrat omenim da vse to spada v okvir večletnega finančnega okvira, torej sredstva so postopno naraščala, najmanj sredstev smo eh, namenili za te programe v prvem letu in sedaj je sredstev več, to ne pomeni, da gre za dodatna sredstva, ampak eh, gre zgolj eh, za razporaditev sredstev v tem sedemletnem obdobju. Petra Kamerevert, ja. Torej, v programih smo na začetku začeli z zelo nizkimi sredstvi, kajti programi so se pričeli izvajati zelo pozno, zelo veliko časa smo potrebovali za pogajanja o večletnem finančnem okviru. Torej, gre zgolj za sredstva iz večletnega finančnega okvira, ne gre za dodatna sredstva rezi, ki jih predlaga svet, predvsem pri kreativni Evropi, eh, pri kulturi, pri programu za medije in pa pri programu za državljanke in državljane, se mi zdijo povsem nespremljivi. Šest milijonov bi na ta način privarčevali in eh, to eh, ne bo pomagalo celotnemu proračunu, bo pa to povzročilo veliko škodo na zelo pomembnem področju ko gre predvsem za podporo majhnim eh, kulturnim projektom ali pa ko gre za audiovizualne medije v Evropi. Mislim, da je to velika napaka in zelo me veseli, da velika večina, tako sem vsaj to razumela, na to gleda enako in da ste se pripravljeni z menoj boriti za desetodstotno zvišanje sredstev za vse programe. Upam, da bomo to lahko uresničili v okviru tega proračunskega obdobja. Zdi se mi, eh, da bo to mogoče. Kar pa zadeva pilotne projekte, vem, da je veliko dobrih eh, in pametnih idej, vendar pa imamo omejena sredstva za te eh, projekte. Zaradi tega si moramo vse te projekte pozorno ogledati. Seveda sem to pripravljena storiti, če je prišlo do kakršne koli napake pri oceni projektov, ampak zastaviti si moramo tudi jasne prioritete, kajte če se jih ne bomo zastavili mi, eh, nam bodo zastavili prioritete druge. Torej najti moramo neko smet, smotrno rešitev, eh, Pri pogajanjih se bomo seveda morali boriti eh, tudi v okviru trialogov. Zahtevali smo več sredstev za kreativno Evropo in potrojitev sredstev za program Erasmus in podvojitev sredstev za program Evropa za državljanke in državljane. Vemo, da svet tega ne želi. Parlament pa je vedno znova opozarjal na to, da je potrebno poskrbeti za poenostavitev uh, v postopkih za pridobitev sredstev. To zmeraj namreč povzroča velike težave in nismo navdušeni nad tem, da se na področju kulture financirajo predvsem veliki projekti. Želimo financirati predvsem majhne projekte, ki uh, imajo lahko zelo velik učinek. Na ta način bomo lahko povsem izkoristili potencijal kreativne Evrope. Mislim, da se je potrebno boriti proti poskusom sveta, da eh, zniža sredstva za naše programe. Potrebno se je pogajati in eh, nujno potrebujemo več sredstev za vse programe, ki spadajo v pristojnost odbora za kulturo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Poročevalki. Nihče več ne želi besede, razprava je običajno zaključena, potem, ko spregovori poročevalec, torej ob koncu seje, naj vam povem, da je rok za vložitev predlogu spremem 25. juli do 16. ure. Prosim, da predloge spremem položite v angliškem jeziku. Naslednja seja pa bo potekala v sredo 4. septembra med 9. in 12.30 in 15. in 18.30 in uh, v četrtek 5. septembra med 9. in 12.30. Želim vam uh, prijetno poletje, prijetne počitnice in srečno vrnitev nazaj v Brusel po počitnicah. Hvala lepa in se vidimo septembra in še enkrat najlepša hvala tolmačem in tudi vam lepe počitnice.